tem poročilu. Prevod pa bo na voljo čez nekaj tednov. Se opravičujem, ker je na voljo samo v angliščini v tem trenutku. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Razprava o letnem poročilu o človekovih pravicah je s tem zaključena. Na dnevnem redu pa imamo izjavo podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko in sicer ob pogajanjih o sporazumu o zeno trgovini z orožjem. Gospa podpredsednica, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane članice in članic parlamenta. Trgovina z orožjem je najmanj urejen sektor na področju mednarodne trgovine. Seveda lahko to orožje preide na nezakonit trg, spodbuja potem tudi nasilje in omogoča kršenje človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, vodi k terorizmu in tako naprej. Orožja padajo v roke nepravih ljudi. To ima lahko hude posledice tudi za mednarodni in mir in varnost. Mednarodno ukrepanje je tisto, kar nujno potrebujemo za to, da se razreši ta problem. Pogajamo se o zavezujočem sporazumu o trgovini z orožjem na mednarodni ravni. Želimo si namreč strogo urediti mednarodno trgovino z orožjem. Tako bo ta trgovina bolj pregledna, odgovorna. Preprečilo se bo tudi to, da bi orožje odtekalo tja, kamor ne sme. Evropska unija je pravzaprav že od samega začetka vodilna pri tej pobudi. Mi smo prepričani, v to, da je sporazum o trgovini za orožje možno izkoristiti za to, da se izboljša življenje na 100 tisoče ljudi povsod po svetu. Zagotoviti moramo to, da se bo z orožjem trgovalo na čim bolj odgovoren način. Evropski parlament mora prav tako odigrati pomembno vlogo v tej kampanji. Leta 2007 ste sprejeli resolucijo v zvezi s tem, ko se je začel ta proces. Takrat smo tudi izkoristili politični zagon in podprli pobudo za sporazum o trgovini z orožjem. Vesela sem, da ste kot parlament sprejeli novo resolucijo pred zasedanjem Združenih narodov, ki bo potekalo julija, na katerem se bodo pogovarjali o tem sporazumu. Gospa predsedujoča, tu gre za skupna prizadevanja. Ministri se bodo junija tudi dogovorili o svet, sklepih sveta o tem sporazumu zato ker želimo na konferenco julija iti dobro pripravljeni. Potrebujemo dober sporazum na mednarodni ravni, kar pomeni, da se moramo odločno pogajati za bo, to, da bo tudi sporazum čim bolj trden. Ta sporazum mora nasloviti ne samo izvoz orožja, temveč tudi pretovarjanje, istovarjanje in prekladanje orožja vsi akteri v trgovini z orožjem bi morali biti vključeni v to delo. Poleg tega je treba nadzorovati ne samo večje vojaške sisteme, temveč tudi konvencionalno orožje. Tudi trgovina z večjimi količinami majhnega strelnega orožja ima lahko zelo hude posledice. V tem sporazumu moramo natančno zapisati vse parametre, na podlagi katerih bomo ocenjevali trgovino, prenos in uporabo orožja. To mora potekati skladno z mednarodnim humanitarnim pravom in ob spoštovanjem človekovih pravic. V sporazum je treba natančno zapisati tudi to, kakšen bo mehanizem za izvajanje. Vse pogodbenice bodo morali vzpostaviti nacionalne kontrolne sisteme za nadzor prenosa orožja. Kaznovati treba vsakešen prenos orožja, ki ni bil odobren. Na koncu pa mislim, da bi moral sporazum vsebovati tudi jasen, pregleden mehanizem, ki bo zagotovil odgovornost v kontekstu trgovine z orožjem. Evropska unija bo seveda kot blok pod velikim pritiskom na teh pogajanjih, vendar moramo ostati enotni. Zato moje službe vlagajo veliko časa in sredstev v to, da se uskladimo, da sprejmemo skupno pogajalsko stališče, tako da ga bomo lahko tudi odločno branili. Poleg tega proaktivno sodelujemo z vsemi večjimi deležniki v tem času, ki nam je še ostal, Evropska unija je izpostavila sporazum na vseh srečanjih s tretjimi državami, tudi s Kitajsko, Indijo, ZDA, Rusijo, Pakistanom in Mehiko. Poleg tega pa smo vodili tudi svetovno kampanjo že od leta 2009. Organizirali smo deset regionalnih seminarjev, vključili smo skoraj da vse akterje, ki so omenjeni tudi v sklepih sveta. Seveda se delo ne bo končalo, ko bodo pogajanja zaključena. Če želimo imeti resen vpliv na mir in stabilnost, potem moramo ta sporazum tudi izvajati. Zato smo mi pripravljeni odigrati svojo vlogo, lahko ponudimo tudi pomoč tistim državam, ki so pripravljeni vzpostaviti ustrezen nadzor nad prenosom orože, vendar bomo potrebovali tudi vašo podporo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Eh, sedaj bomo eh, poslušali predstavnike političnih skupin in najprej dajem besedo gospodu Galerju za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pozdravljam to, da se bo Evropska unija posvetila pogajanjem Združenih narodov, zato da bi dobili novo pogodbo o trgovini z orožjem. Evropska unija je že v preteklosti podpirala tretje države zato, da bi države lahko same izvajale boljši nadzor na trgovino za orožje. Pri pogajanjih ne smemo izgubiti iz predoči cilja. To mora biti celovita pogodba, ki eh, omogoča realistični, eh, realistični nadzor treba je pritegniti kar največ držav k podpisu in pokriti je treba najširša paleta konvencionalnega orožja. Ta pogodba mora biti delojoča, tako da bomo lahko dejansko omejili nezakonito trgovino za orožje. Zato mora imeti pogodba kar največ pravne zavezujočnosti, tako da bomo po svetu lahko spoštovali mednarodno pravo. Lahko orožje je tukaj poseben problem. Veselim se, da ste bili realistični. Politično realističnost tudi potrebujemo pri vrednotenju in pa pri preglednosti in sicer tudi do neparlamentarnih organov. Vlade morajo biti odgovorne tudi svojim parlamentom, kajti ti so odgovorni za nadzor. Nevladne organizacije in pa civilne organizacije imajo dopolnjujočo funkcijo. Upam, da nam bo skupaj uspelo, da bo Evropska unija ustvarila v pogajanjih z Združenimi narodi realističen sistem nadzora nad orožjem. Hvala lepa, gospod Galer. Sedaj pa uh, uh, dajem besedo gospe Gomez v imenu. Hvala lepa. Kar je pomembno, União Europeia e os seus Estados-membros devendo fazer muito mais no je, da smo dosledni z vidika tega pomembnega sporazuma in eh, pravzaprav smo vedno delali na tem, da bi sporazum bil trden. Eh, kaj te gre za trgovino z orožjem, ki mora eh, potekati eh, zakonito in vendarle se še vedno dogaja, da to poteka nezakonito. Potrebujemo določbe, ki nam bodo omogočile, da pravzaprav vlade ne bodo uh, upletene v eh, posle, kjer eh, se potem eh, na koncu to orožje znajde na drugih poteh. In potrebno je tudi zagotoviti, da bo ta sporazum slonil na mednarodnem pravu. Besedo dajem gospe Jeten Meki za dve minuti globaaleja asekaupan. Hvala lepa. Potrebujemo eh, jasna pravila glede trgovine z orožjem in upamo lahko, da bomo po pogajanjih julija meseca do tega prišli. Pomembno je priti tudi do celovitega, izčrpnega sporazuma, kjer eh, bodo zajete ne samo države Evropske unije, temveč tudi Kitajska, Indija, ZDA. Evropska unija ima skupne pravile, ki se, nana, ki se nanašajo na njeno trgovino z orožjem napram tretjim, vendar to ne zadostuje. Naj eh, tu omenim nekaj pomembnih vprašanj. Res je, potrebno je imeti izčrpen sporazum, na drugi strani pa je potrebno ustrajati uh, tudi pri tem, da bo šlo za zavejo, zavezujoč sporazum, ki bo predvideval tudi ustrezen nadzor. Kajti brez preglednosti in brez učinkovitega izvajanja eh, bo eh, ta sporazum mrtva črka na papirju in se ga ne bo jemalo resno. Mislim, da je prav, da eh, tu zelo stojijo na trdnem stališču tudi Združeni narodi prav tako je potrebno upoštevati humanitarno pravo. Mogoče se vam bo to zdelo čudno, kajti ko nekje poteka vojna, eh, so te pravice ob robu. Na vsak način pa, kadar obstaja sporazum, to pomeni, da se eh, stranke zavezujejo, da ne bodo pošiljala orožja na tista območja, kjer bi lahko prišlo do kršitev človekoljubnega prava in človekovih pravic in na tej točki oziroma pri tem vprašanju je potrebno ustrajati. In eh, naj sklenem, zahvaljujem se vam, eh, gospa eh, podpredsednica za to, da ste na učinkovit način delali na tem dosjeju. Želim veliko, veliko uspeha. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih gospa Kromberg. Eno minuto trideset. Spoštovani kolegi, Sedanja kriza v Siriji dobro kaže na to, zakaj potrebujemo sporazum eh, o trgovanju z orožjem, eh, kaj ti vemo, eh, kaj se dogaja in prihaja tudi do številnih smrti, celo smrti otrok. Vsi vemo, da je Evropska unija eh, Eh, da se Evropska unija zauzema za globalni sporazum o trgovini z orožjem in eh, pri tem je potrebno ustrajati in mislim, da bo poročilo, v katerem bomo glasovali jutri, prav gotovo pri tem pomagal. Uloženo je tudi več predlogov sprememb in sicer, da je Potrebno je razlikovati med civilno, in, med civilno in vojaško sfero. Na tem področju ni več mogoče razlikovati in eh, zato eh, je dobrodošlo, da je vključeno tudi to. Kolegi iz ELS-a eh, e e so glasovali proti mojemu predlogi, ki se nanaša na to, da je potrebno razpolagati tudi s trdnim protikorupcijskim mehanizmem in to ni v skladu s skupno, skupnim stališčem Evropske unije in je zato, ga je zato potrebno vključiti. In ne nazadnje, vidik, ki se nanaša na eh, javni eh, dostop eh, k informacijam, kajti v Evropski uniji so tu nevladne organizacije, ki najprosto sodelujejo z ostalimi in potrebno bi bilo upoštevati moje predloge sprememb za to, da lahko uživamo enako, enakega duha sodelovanja kot doma. Sedaj pa gospod eh, Geoffrey Van Orden v imenu EKR. Eh, e -a. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Ta resolucija pravzaprav predstavlja pomembno pozitivno oceno pomembnega vprašanja. Tu je rečeno, da gre za sporazum o trgovini in ne o razorožitvi. V preteklih letih sem veliko delal na področju razminiranja. Tu je šlo za nekaj drugega, za odpravo pripravo eh, specifičnega orožja, ki se ga pogosto uporablja brez vsakršnega razlikovanja in ki ima strašne posledice. In, eh, z, Dejstvo je, da je pomembno, da vemo, eh, kakšni so omejeni cilji tega sporazuma v trgovini, da to ne bo posegalo v pravico eh, držav, eh, da tudi same nadzorujejo in delujejo skladno s cilji. V Združenem kraljestvu smo še posebej zainteresirani, kajti smo vodilni izvoznik orožja v Evropi po decembru decembru leta 2006 eh, je eh, prišlo do poziva, da se tak sporazum oblikuje in sprejme. In tudi obrambna industrija igra pomembno vlogo z vidika varnosti. In pri razpravi o teh zadevah eh, tu prav gotovo posegamo tudi oziroma stopamo v zelo občutljivo področje eh, Eh, področje nacionalne eh, suverenosti. In eh, moram reči, da ne razumem, zakaj, dosle, zakaj bi bil dosledni evropski prestop, pristop za izvajanje tega sporazuma, naprimer na svetovni ravni, tako zelo pomemben. Ali pa tudi z vidika pogajanj, kar je bolj pomembno, je, da si diplomatsko prizadevamo v državah, kot so Pakistan, Rusija, Indija, eh, da eh, namesto, da namenimo toliko časa koordiniranju med samimi evropskimi državami, usredotočiti eh, se moramo na zlorabe in to je tisto, kar lahko pogosto ugotovimo, kaj ti na nek način način delamo tako, da pravzaprav tisti, ki so eh, krivci za različne zlorabe, nemoteno delajo naprej. Sedaj pa eh, gospod Baftan v imenu eh, EFD-ja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko nasprotovanja je bilo zlasti v ZDA in v Kanadi za sporazum o trgovini z orožjem. In čeprav je to na eni strani potrebno, pa je dejstvo da eh, so tu velike razlike in eh, naprimer medtem, ko eh, najdete v številnih gospodinstvih orožje v ZDA, pa je to povsem drugače, naprimer v Združenem kraljestvu in druge. In tu so tudi tu je ravno tako potrebno nadzirati eh, eh, pretok eh, oziroma trgovino eh, in nezakonito trgovino, ki to pogledno eh, poteka. In eh, kot eh, hkrati eh, je. Evropska unija pravzaprav tudi vode neke vrste subverzivne eh, kampanje proti temu, kar se dogaja na drugi strani Atlantika. Hvala lepa. Eh, sedaj pa v imenu GUE eh, dajem besedo gospej Lezing. Po zadnjih letih se je okrepilo mednarodno trgovanje za orožje in uspeh je bil dvomljiv. Kajti eh, Mi smo odgovorni za 34 odstotkov. Orožje gre v tiste države, kjer vladajo krize in kjer se ne spoštujejo človekove pravice. Zaradi tega bi bilo treba povsem pre, pre, prepovedati izvoz orožja, zlasti v države, kjer so konflikti. Ta pogodba je korak v pravi smeri. Upamo, da ta pogodba ne bo ostala samo na papirju, tako kot je veljala za prejšnje pogodbe. Zato moramo pogodbo sprejeti, potem pa mora izvajanje te pogodbe ostati na dnevnem redu politikov. Potrebujemo konstruktivno sodelovanje. Oziroma, konstruktivno sodelovanje pri resoluciji je dober znak, ampak obžalujem, da nam ni uspelo v drugem odstavku se izogniti obroževalni industriji. Iz študij izhaja, da je ta ima or, o, industrija orožja velike profite. Če pa bi se razoružili, bi lahko podprli ustvarjanje novih delovnih mest. Hvala lepa. Hvala. Eh, najprej bom dala besedo gospodu Lizeku. Eno minuto trest. Gospa predsedajoča, gospa visoka predstavnica. Hvala lepa za to, da ste danes z nami. Vem, da se je težko osredotočiti na pogodbo o trgovini z orožjem, ko pa vsi eh, govorimo samo o eh, nogometnem prvenstvu. Ampak naj povdarim sledeče. Evropska unija je zelo dejavna v dvostranskih eh, pogovorjih o trgovanju z orožjem. O tem se moramo ukvarjati v Evropski uniji, ampak o tem moramo govoriti tudi z drugimi državami, s Kitajsko, z Rusijo in z ZDA. Trgovina z orožjem je bila vedno kontroverzna in to vemo. Evropska unija proizvaja in izvaža orožje. In v industriji orožja dela na tisoče ljudi. Proračuni za obrambo se nižajo in Zato obrambna industrija, obroževalna industrija išče nove trge za svoje proizvode. Gospa Vlozing je pravilno povedala, orožja ne bi smeli izvažati v države, kjer so konflikti in tega orožja ne bi smeli uporabljati proti civilnemu prebivalstvu. Hvala. Hvala lepa. Gospa Kopa ima besedo. Hvala, gospa predsedujoča.

Želela sem reči, da imamo anarhično situacijo na področju trgovine z orožjem in sicer nekaj, kar ni v skladu z zavezami Evropske unije, eh, ko gre naprimer za, eh, za to, da mora to biti zasnovano na eh, vladavini prava. Potrebuje, narediti moramo vse, da bomo imeli tak sporazum, v katerega bo, do, bo zajeto vse orožje, vključno tudi za majhnim strelnim orožjem, razstrelivom in tako dalje. Eh, potrebno je zagotoviti tudi preglednost, brez tega ne bomo mogli doseči spoštovanja eh, tega sporazuma in potem tudi borba oziroma boj proti korupciji, tudi to je prisotno in to mora tudi biti vključeno. Eh, tu je več pozitivnih stvari, ki so bile že vključene, ki jih pa sedaj ni več, tako da upam, da se bo to ponovno pojavilo jutri na plenarnem zasedanju. Namreč eh, potrebujemo jasno sporočilo in sicer pred veliko konferenco OZN, ki je predvidena eh, za naslednji mesec. In eh, ta konferenca mora biti uspešna. Gospod Campbell, eno minuto. Dve vprašanje imam za eh, gospo visoko eh, predstavnica. Ne vem pravzaprav, eh, pravzaprav zakaj gre pri tem sporazumu. Gre za dobrodošu sporazum. V OZN-u je 93 članic, ki so že glasovale za sporazum. Zakaj sedaj potrebujemo neke, neke vrste superna transnacionalnega eh, telesa, eh, ki pri tem eh, sodeluje. In potem tudi glede politike nadzora nad izvozom orožja. Zakaj, naprimer, od 1. decembra 2009? Zakaj ste potrebovali od takrat celi dve leti? uh, eh, naprimer, uh, eh, ko gre za nekaj, za lokacijo, ki je samo dve minuti od vaše, da se začnete s tem ukvarjati. Eh, hvala lepa. Gospod Kelem, minuto 30 poročilo, ki je bilo pripravljeno, je odlično poročilo in strinjam se z gospod Ashton, da gre za eno najmanj reguliranih gospodarskih področji. Ironično tudi je, da eh, je globalni izvoz eh, orožja, izvoz, ki je ušel krizi in eh, ko gre za izvoz trgovine, je ena, tri, tu, ena tretjina eh, pripade eh, ZDA, in ne nadzorovano trgovina z orožjem pa je tisto, kar še naprej eh, predstavlja nekaj, kar ogroža mir in demokracijo. Zato bi morali stremiti k temu, da pridemo do zavezujočega, pravno eh, zavezujočega, eh, celovitega sporazuma, zato da bi v celoti izboljšali stanje. Kajti, če mi ne bomo prevzeli vodilno vlogo z odločnostjo in z dobro, dobro koordinacijo, kaj pa lahko pričakujemo od drugih. Zato pozivamo države članice, da izrazijo polno podporo, deleg podporo delegaciji Evropske unije eh, na naslednjih pogajanjih. Ustvarjanje delovnih mest je tudi nekaj, kar ne smemo eh, odriniti na stran, vendar pa to ne more biti izgovor, da, eh, da se ne bi držali zaves za preglednost in, in uh, ustrezen pristop. Uh, potem, uh, eh, naprimer, uh, jasne določbe uh, o stalnem poročanju vsem stranem za vidika sklepov, ki se nanašajo na orožje, tudi to bodo ključne točke v poročilu. Hvala lepa. Hvala gospod Kellem, gospod Richard Howitt za eno minuto. Eh, to bo eh, sedaj eh, zadnjič, da spregovorim v tej razpravi z gospo visoko predstavnico. Lahko rečemo, da smo pravzaprav na pragu zgodovinskega dosežka za to, da bi zaustavili nezakonito prehajanje orožja. Sedaj imamo, imamo pravzaprav priložnost, da to zajamemo v globalni sporazum, saj moramo imeti na umu, sumu pol milijona eh, smrtnih žrtev eh, vsako leto eh, zaradi eh, orožja. In, eh, eh Naprimer, tu je bilo tudi velika, veliko nasilja nad neoboroženimi ljudmi v Libiji, Tuniziji in druge. Eh, potrebujemo doslednost, neprestano pozivamo k takemu sporazumu in eh, sicer so, soglasno. In tu bi opozoril tudi na eh, eh Eh, gospoda, na pokojnega Robina Kuka in tudi Davida Milibenda za njihov prispevek eh, k temu, kar bo po mojem mišljenju postal zgodovinski dosežek. Hvala gospod eh, Havič, daj pa gospa Elena Basesku za minuto 30. Hvala lepa gospa predsedojoča. Orožje je zelo pomembno za obrambni sektor ampak hkrati lahko prispevajo tudi k nasilju in konfliktom. Zato je pomembno, da imamo jasna pravila o trgovini za orožjem na mednarodni ravni. V tem smislu sem unesla predlog spremembe. Tukaj sem povdarila, kako pomembni so konkretni eh, predlogi oziroma predpisi pri označevanju orožja. Potrebujemo tudi dodatne ukrepe, zato da bomo lahko sledili eh, orožja od proizvajalca do končnega uporabnika. Ta predlog spremembe najdete v devetem odstavku rezolucije. Sprejetje pravnega instrumenta bo omogočilo, da bomo na tem področju imeli več predglednosti in pa više standarde. Da pa bo ta nova pogodba dosegla cilje, bi moralo vsebovati tudi cilje oziroma mehanizme za odgovornost. Naj povdarim, kako pomembno je, da se zauzamemo tudi za boj proti um, nezakoniti trgovini z orožjem. Leta 2011 je bilo izdane 1,4 milijarde evrov za orožje. In to predstavlja 2,5 odstotka svetovnega BDP-ja. Potem smo dobili tudi poročilo Oxfama in to je zapisano, da Eh, so države eh, pod embargom v zadnjih 12 letih vendarle nakupovali orožje. Hvala lepa. Eh, sedaj pa gospod Janez Barnueva Garcia. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čestitke gospe Ashton za vse, kar je danes izrekla. Hvala lepa tudi za pripravljeno poročilo. Sam se strinjam z ostalimi kolegi, naprimer za Ano Goneš, Gomeš, gospod Kopo in ostalimi, tako da se ne bom ponavljal. Rad bi sam izrazil zadovoljstvo nad opravljenim delom in izrazil tudi podporo za sprejem sporazuma, ki bo uredil trgovino z, podro, z orožjem. To je namreč področje, kjer trenutno stvari niso urejene. Sporazum se bo nanašal tako na proizvodno orožje, na trgovanje z orožjem, kot tudi na izvoz orožja. Nekatere države imajo seveda močno industrijo na tem področju, druge manj. Je pa protislove, da je minister, ki je bil voditelj oziroma direktor podjetja, ki proizvaja orožje, sedaj minister mislim, da bi morali zagotoviti večjo preglednost tudi na mednarodni ravni. Mislim, da je čas, da storimo nekaj v zvezi s tem. Evropska unija mora seveda govoriti z enim glasom, ne pa vsaka država po svoje. Hvala. Signor, eh, signor Pino Arlaki. Gospod Pino Arlaki. Community. Mednarodna skupnost namenja veliko eh, časa in virov orožju za eh, masovno eh, uničevanje. Toda konvencionalno orožje in majhno orožje vsako leto ubija na deset tisoče ljudi in tega skoraj da ne omenjamo. Pozdravljamo pogodbo o trgovini za orožje in socialisti in demokrati obžalujemo, da države članice Evropske unije še naprej prodajajo orožje avtoritarnim režimom in diktatorjem. In tam uh, to orožje uporabljajo za zatrtje uh, upora. Vsak dan pa pravimo, da se zauzimamo za človekove pravice in demokracijo. Lahko orožje, ki ga mi izvajamo, pa je orožje za hud kriminal. In v Egiptu, v Libiji, uh, in v Tuniziji so uporabljali ravno to orožje, ko so zatrli demonstrante. Sedaj poskušamo rešiti ta nasprotja in podpiramo to pogodbo. Hvala lepa. Gospoda Mauro Nikolosa ne vidimo v dvorani, tako da bomo takoj začeli sa postopkom KHDI. Besedo bom dala gospe Veronik Matjo. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija se je vedno zauzemala za trgovinske sporazume in uh, Eh, tu eh, tudi eh, člen 10 sporazuma OZN, ki se nanaša na boj proti teroristom in vključuje tudi trgovino z orožjem, torej boj proti tr, nezakonitemu trgovanju. In tu ne smemo pozabiti tudi ne na majhna podjetja. Tretje države bi se tudi morali zavezati za boljše izvajanje pravil v pri prid eh, varnosti za svoje državljane. In eh, hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Denke. Otuž, bardzo chciałem podziękować. E, hvala lepa, gospa predsedujoča. Obsojam dejstvo, da je Evropska unija aktivno udeležena pri pripravi pogodba. Oziroma, to ocenjujem zelo pozitivno. Potrebujemo globalno pogodbo na tem tako pomembnem področju. Ampak naj nekaj poudarim. Zelo natančno moramo razmisliti o tem, kakšen značaj in kakšne razsežnosti naj bi imela ta pogodba. Tukaj ne gre samo za uvoz in izvoz orožja po mojem mnenju, bi se morali bolj osredotočati tudi na ponovne izvoze. Kajti zelo pogosto je tako, da se uporabljajo triki, instrumenti in na ta način se izognemo predpisom. In zato bi morali zadevo tehnično modernizirati. Hvala lepa, gospod Paska. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Cenim prizadevanja Evropske unije, da bi uredili trgovino z orožjem in da bi poiskali bolj učinkovite nadzorne mehanizme za trgovino z orožjem. Ustanoviti bi morali bolj sofisticiran instrument za, za distribucijo orožja in pri tem bi izključili inštitucijo prodaje, kjer proizvajalci in dobavitelji, potem ko izvedajo transakcijo, nimajo več nadzora nad nadaljno uporabo tega orožja. Če bi lahko preko mednarodnih institucij uvedli koncept, ko bi lahko proizvajalci in distributerji v celem ciklu življenja a, orožja imeli ekskluzivni nadzor nad orožjem in pa nad dobavo dodatnih elementov in parzernih delov. Takšnega potem bi um, vedeli, kdo ima to orožje in tako bi bil nadzor lahko bolj učinkovit. In proizvajalci bi imeli nadzor nad tem, kako se orožje uporablja, naprej uporablja in hvala. Hvala lepa. Nemci so eh, Izraelu prodajali podmornice in to je bil velik škandal. Ampak Berlin eh, je eden največjih izvoznikov orožja in Izrael se ne pusti diktirati kdo in kako naj pošilja orožje in kako naj se oborožujejo. Seveda, nekateri zahtevajo popolno, proda, popolno prepoved eh, prodaje orožja, ampak to ni smiselno. Tukaj obstaja velik črni trg. Pred nami je eh, konferenca Združenih narodov o pogodbi o trgovini z orožjem in to je lahko koristno za izgradnjo sistema, da bi izboljšali sistem eh, embarga. embarga ampak mislim, da ne bi smeli proizvajalcem in pa trgovcem z orožjem v Evropski uniji predpisovati novih predpisov eh, in jih eh, šikanirati. Morali bi se bolje osredotočati na nezakonito trgovino z orožjem. Hvala. Hvala lepa, gospod Mikolašik. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Danes razpravljamo o pogodbi o trgovini z orožjem. In pogledati moramo sami sebe. Delamo se, kot da vemo vse, ko gre za zaščito človekovih pravic, ko gre za um, demokracijo. Ampak um, države članice Evropske unije proizvajajo orožje in eh, te sisteme potem prodajamo v tretje države, celo v tiste države, kamor eh, sploh ne bi smeli izvažati orožja. In šokiran sem. Rusija je velik novi akter eh, na svetovni sceni in ta prodaja orožje Siriji. Sirija pa uporablja te sisteme orožja zato, da zatira demokracijo prodaja orožja ne bi smela biti tako težka uh, za nadzor. Nimamo pa sistema sankcij za primer kršitve in zato ta pogodba ni zelo uspešna. Hvala lepa, sedaj pa uh, dam besedo visoki predstavnici, gospi Ešton, za sklepne besede. Hvala lepa, gospa predsedojoča, in zahvaljujem se vsem poslancem za komentarje. Zelo pomembno je, da smo imeli to priložnost za izmenjavo mnen v Evropskem parlamentu o tej tako pomembni temi, kot je pogodba o trgovini z orožjem. In zelo cenim vašo podporo za delo, ki poteka v New Yorku, ko se pripravljamo na to pomembno konferenco. Naj vam zagotovim, poslanke in poslanci, da poznamo razliko med odgovornostjo držav članic in pa med odgovornostjo, ki jo imamo mi. Toda pogodba o trgovini z orožjem oziroma zagotoviti moramo, da bodo naša prizadevanja skladna. Vedno pravim, da potrebujemo okrepljeno sodelovanje med 27. -erico in če bomo sodelovali, bo to zagotavljalo še novo moč. Zlasti, ko gre za nekaj, kar bo vedno bolj pomembno, pa tudi um, delikatno in to bo tež, težek predmet pogajanj. A, Evropska obramna agencija ima pristojnost za sodelovanje med državami članicami in eh, večkrat eh, sem se srečala z njimi ob več priložnostih. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. To je izjava podpredsednice eh, Evropske komisije, visoke predstavnice in sicer o razvoju na Bližnjem vzhodu, vključno za položaj.